Lep pozdrav, kolegi. Nadaljujemo s popodansko sejo. Zapisnik včerajšnjega zasedanja in sprejeta besedila so na voljo. Kakšne pripombe? Zdi se, da ne.